politika za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti. Mladi, gospod poročevalec, plura, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se vam rad vsem zahvalil za dobro sodelovanje, še posebej to velja za poročevalce v Senci. Hvala vam za vaše prispevke k temu poročilu. Hvala tudi za dobro delo eh, pri pripravi kompromisnih predlogov s sprememb. Hvala tudi eh, profesorju Krasnodevskemu za njegovo mnenje v, v imenu eh, odbora za kulturo. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste vložili predloge spremem. Vaši komentarji so bili bistvenega pomena za uh, to, da smo lahko izpilili uh, to poročilo, ki je sedaj dobro in celovito. To por, uh, poročilo o politike za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposobnosti mladih se osredotoča Eh, na to, kako bolje pripraviti eh, tiste, ki izhajajo iz obraževalnega sistema na trg dela. Potrebujemo sodelovanje med izobraževalno sfero in podjetji. Zato moramo bolje sodelovati tudi z mladimi in to na vseh različnih področjih, zato da bi izboljšali njihove eh, pogoje dostopa do trga dela. Izboljšati moramo tudi vlogo MSP-jev. MSP, mala in srednja velika podjetja, so izjemno pomembni akteri uh, eh, pri ustvarjanju novih delovnih mest. Pomembni so tudi za razvoj spretnosti kot takšnih. Še posebej to velja za eh, znanja, ki so povezana s podjetništvom. Moje poročilo se osredotoča tudi na eh, vlogo tako imenovanih ključnih spretnosti tudi tistih, ki se navezujejo na nove tehnologije. Izpostavlja tudi pomen povezovanja teoretičnega izobraževanja in vajništva, eh, praktičnega usposabljanja. Osredotočamo se na eh, dostopnost do izobraževanja kot takšnega, na vseživljenjsko učenje in na eh, premoščanje ovir pri izobraževanju usposabljanju in ponovnem usposabljanju. Trenutne možnosti nadaljnega usposabljanja na delovnem mestu eh, niso dovolj dobro razvite. Osredotočiti se je treba tudi na uh, skupine, ki se soočajo s težavami, naprimer uh, eh, revni, družine migrantov in uh, mladi invalidi. Pomembno je, da pomagamo tem skupinam in da jim omogočimo, da izboljšajo svoje spretnosti, še posebej kar se tiče eh, poklicnih in socialnih spretnosti. Na koncu poročila se posvetim še potencialu, eh, talenta, priložnosti naših mladih, ki so odrasli v dobi hitrega tehnološkega eh, napredka. Ta generacija je drugačna kot prejšnje generacije odraščala je v drugačnem svetu. In eh, eden od razlogov, zakaj eh, potencijala današnje mladine še nismo povoroma izkoristili, je ravno to dejstvo. Ravno zato je treba vlagati v programe, s katerimi bomo eh, delodajalcem in zadevnim službam omogočili, da bolje razumejo potencijal in vrednost naše mladine. Prepričan sem, da bo naše skupno delo privedlo do več konkretnih ukrepov, s katerimi bomo lahko podprli našo mladino na trgu dela. Upam, da bodo sklepi tega poročila eh, navdih za nadaljne delo. Velika stopnja, visoka stopnja brezposobnosti med mladih, mladimi v Evropi je še vedno velika težava za prihodnost v Evropi. Hvala gospod Plura. Hvala. Sedaj pa gospod Novakov za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Kadar govorimo o brezposelnosti mladih, je vedno nekaj, kar se vedno reče. Skratka, mladi naj bi storili to ali ono. Mladi ne potrebujejo nasvetov. To, kar potrebujejo, je naša podpora in naša pripravljenost, da jih podpremo. Mislim, da Evropska unija ni dovolj velika za talentirane podjetnike. Zato bi moral um, Erasmus, program Erasmus delovati na svetovni ravni. To bi moral postati svetovni program. Bolgarci, Hrvati, Nemci bodo potem konkurenčni z Rusi, z Kitajci, z Američani. Mislim, da bi morali mladi sodelovati v teh programih in se njih odražati prek Facebooka in ne prek uh, od, um, uradu za zaposlovanje. Vedno znova pravijo, da je moja generacija izgubljena generacija, pa to ni res, nikar tega ne ponavljate. Mi smo hrtenica prihodnosti, nismo rep prihodnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala naslednje besede, gospa Gilton Dobl. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Brezposobnost mladih v Evropske unije je tempirana bomba, škodi posameznikom in družbi in to bo storila še veliko uh, počela še veliko lest. Zato bi morali eh, vsi izko, eh, izkoriniti brezplasenost mladih. Prihajam iz severo-vzhodne eh, Britanije in tam je brezposelnost mladih med najvišjimi. Zato dobimo tudi dodatna sredstva iz pobude za brezposelnost mladih Evropske unije. To, s tem lahko podpremo. Um, boj proti brezposobnosti mladih, tako da odpiramo priložnosti za naše mlade in da eh, vključ, jih vključujemo v vajeništvo in tako naprej. Vendar pa ne smemo več demonizirati naših mladih. Pomankanje delovnih mest je tistih, kar moramo rešiti. Zače dalje več mladih eh, ne gre za eh, veščine, ki imajo, temveč za to, da ne se ne morejo strgati iz cikla um, prekarnih delovnih mest. Uh, Eh, s tem se ustvarja nova tempirana bomba in to tempirano bombo moramo deaktivirati, če želimo aktivirati naše mlade za prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Marijas. Gospod Marijas, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Ko je trojka uh, začela izvrševati varčevalno politiko, je stopnja brezposelnosti še zlati, zlasti med mladimi postala najvišja v Evropi. Uh, še zlasti kar zadeva Grčijo. Zdaj pa imamo veliko kvalificiranih um, in diplomiranih mladih, ki so prav tako brezposelni in naša država je na seznamu desetih najbolj inteligentnih državljan po svetu. Imamo veliko študentov tehnologije in veliko študentov znanosti. Zato mladi delo iščejo v tujini, uh, še zlasti v državah kot je Nemčija, ki je naš uh, kreditor tako lahko Nemčija dobi um, nizko oziroma poceni delovno silo, ne da bi jih bilo treba samo usposabljati. In ta beg možganov še vedno traja in se nadaljuje še zlasti zaradi politik, ki izhajajo iz teh memorandumov. Vir našega uh, bogatstva, človeški kapital naše države tako izteka iz naših jeder. Hvala lepa. Izob. Hvala. Iz tega poročila želim povdariti tisti del, ki govori o potrebi, da se sodeluje izobraževalni sistem z gospodarstvom. Govori se o industriji, ampak to, kar želim jaz posebej povdariti, pa je turizem. Kaj ti mladi se lahko tudi z majhno usposobljenostjo uh, lažje zaposlijo v turizmu. Seveda govorimo tukaj o zaposlovanju v MSP-jih, to je zelo privlačno, ampak zakaj sem želel spregovoriti? Zato, da povdarim dva morbitna in možna elementa. Prvo je samo zaposlitev mladih. Mislim, da moramo storiti vse, da bi spodbudili mlade k več za, samo zaposlovanju, tako da ti prevzamejo več odgovornosti za lasna življenja. Drugo vprašanje pa je mikrofinanciranje, torej možnost, da se z manjšimi krediti financirajo mladi mladi, pa tudi podjetniški projekti za mlade. Mislim, da sta to dva elementa, ki, se, ki lahko so vključena v to poročilo in lahko prispevata k zaposlenosti mladih. Hvala. Gospod Ferreira ima naslednji besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsem je jasno, da je brezposelnost na ravni 30 odstotkov. Kaj, če se potem lahko mladi nadejajo od Evropske unije? Politike, pristopi Evropske unije, še zlasti v zadnjih letih v programskih državah so mlade obsodili na brezposelnost, na prekarna delovna mesta in na prisilno um, selitev. Deregulacija uh, trga dela, nizke plače in zaposlitvene politike, pa tudi komercializacija izobraževanja uh, pomenijo, da za pridobitev da na pridobivanje veščin eh, vpliva trg na škodo posameznikov. In vse to je prispevalo k temu demokrat, um, um, dramatičnemu um, položaju, v katerem so danes mladi. Pod, ne moramo tukaj se sklicevati na več neoliberalizma. Ne, rešitev je v tem, da s temi politikami, ki se vseljuje, naredimo konec, da končno mladim zagotovimo neko prihodnost. Hvala lepa, gospod Šo. Gospod predsednik, torej gre za vprašanje, ki tare Evropo vrsto let pred krizo, med samo krizo in tudi v zdajšnjem času, v zadnjem letu in pol te sestave parlamenta smo veliko krat govorili o težavah mladih pri zaposlovanju in dejstva govorijo sama za sebe eh, veliko mladih je brezposelnih po celi evropi eh, evropska komisija se trudi s svojimi programi namenja določena sredstva ampak vse to očitno eh, ni dovolj ker seveda ni dovolj samo dati sredstva ampak treba jih je dati v kvalitetna trajna delovna mesta žal Eh, se premalo mlade vključuje v te procese oblikovanja programov za zmanjšanje nezaposlenosti in pa seveda to kar so kolegi že prej rekli prekernost eh, to odvisno delovno mesto v nekaterih državah je stopnja prekernosti med petnajst in petindvajset letom mladih več kot štirideset petdeset šestdeset procenta in to ustvarja negotovost mladih pri ustvarjanju družine zagotovitev stanovanja in pa seveda določenih podjetniških iniciativ.

je dosegla škandalozno raven in zato sta dva glavna vzroka. Eno je enotna valuta Evropske unije, drugo pa pretirana regulativa podjetij. Britanija je v Evropski uniji, nismo pa v evro, ampak kljub temu smo preveč regulirani. Hrati pa dobimo veliko uh, migranskih delavcev, ki bežijo iz svojih gospodarstv. Nedavno sem se pogovarjal z mladim angližem v Londonu, ki je opravljal uh, priložnostno delo na gradbišču zelo nizko plačano. Rekl mi je, da so mu rekli, da more bodi si delati to ali pa ga bodo nadomestili z cenejšim delavcem iz vzhodne Evrope. Ti ljudje ne morejo konkurirati z nizkoplačanim delavcem, ki bo pravzaprav delavnike. Britanci morajo glasovati za svojo prihodnost na prihodnem referendumu in to tako, da glasujejo za izhod Britanije iz Evropske unije. Hvala lepa, gospod komisar. Beseda je vaša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 Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dovolite, da se najprej zahvalim gospodu Pluri za njegovo poročilo. Kot smo slišali, je brezposelnost mladih gotovo ena največjih izzivov, s katerim se spopremo v Evropi. In če se bomo s tem spopadli in če se želimo spopasti z njim učinkovito, moramo biti bolj uspešni pri tem, da bodo veščine mladih bolj ukrojene po potrebah um, delodajalcev. Komisija se strinja, da potrebujemo boljše partnerstvo med podjetji, izobraževalnimi ustanovami, tistimi, ki zagotavljajo usposabljanje in tistimi, ki zagotavljajo delovna mesta. S tem bo lahko usposabljanje bolj relevantno za to, kar delodajalci resnično potrebujejo. E, več vajeništvo, več e, praks na delo je zato ključnega pomena. Visoka kakovost na vajeništvo lahko utre pot in prehod iz usposabljanja in izobraževanja v delo. In najti moramo načine, tako da bi veščine, ki se e, pridobijo z drugimi načini, naprimer s prostovoljstvom ali z spletnim izobraževanjem, prav tako priznale. Uh, Eh, jamstvo za mlade še naprej ostaja prednostna naloga za to komisijo in komisija bo poročala o izvajanju tega jamstva ob oktobra in v to bo vključena tudi ocena o tem, kako so države članice izpolnile svoje zahteve z vidika eh, okvira za vajeništvo. Da bi lahko države članice se hitreje borile proti brezposobnosti mladih, bomo eh, zvišali predhodno financiranje za Evropsko jamstvo za mlade na 30 odstotkov ta predlog je svet hitro sprejel pa tudi parlament in to pomeni pravzaprav avansno plačilo državam članicam v višini približno ene milijarde evrov. druga zaskrbljenost je ki so omenjene v tem poročilu tudi tem da se spodbuja enakopravnost možnosti in tudi prožnost usposabljanja in um, izobraževanja. To so vsa področja, ki skrbijo tudi komisijo in delo na tem področju že poteka. Lani smo določili tudi prednostne naloge zato, da bi izboljšali sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja in okvira za leto 2020. Novembra je komisija začela sodelovati z podjetji, ti in drugimi uh, deležniki glede pakta za mlade. Upamo, da bomo v naslednjih dveh letih s tem zagotovili deset tisoč uh, izobraževalnih partnerstv in veliko več priložnosti za mlade. Um, dobra delovna mesta, dobra vajništva in več priložnosti za prakso. In to bo le dodatek k temu, kar že dosega Evropsko eh, zavezništvo za vajništvo, na podlagi katerega so uh, Eh, delodajalci obljubili 140 tisoč dodatnih vajniških mest. Torej, naš kolega namerava poročilo o tem objaviti še letos. Ta agenda pa bo vključevala opremljive ukrepe, ki bodo izboljševali relevantnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja po vsej Evropi. In vaše poročilo bo k temu nedvomno bistveno pripomoglo. Muchas gracias, señor comisario. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem smo zaključili razpravo.